Pšeničance. Gospod predsednik. E, vitam, kolež... Lep pozdrav, kolegice in kolegi. Prosim, če lahko zasedete svoje mesta v dvorani. Otvarjam zasedanje. Nadaljujemo z zasedanjem, s katerim smo prekinili 25. novembra 2010. Zapisnik in eh, besedila sprejeta na zasedanju 25. novembra 2010 so na voljo. Kakšna pripomba? Ne vidim pripomb. S tem je zapisnik potrjen. Imam nekaj uvodnih obvestil predsednika, preden nadaljujemo zasedanjem. Prejšnji četrtek je konferenca predsednika sprejela odločitev, da bomo jutri, torej v torek ob 16. uri, opravili razpravo o poročili gospe Janževske in gospe Trupl v zvezi z novim osnutkom proračuna za leto 2011. Glasovanje v tej zadevi je predvideno v sredo. Naslednje obvestilo. Jutri bo prav tako potekala razprava o izidu podnebne konference COP16. Mednarodna skupnost je v Cancunu dosegla napredek. V pogajanjih je prav tako sodelovala številčna delegacija Evropskega parlamenta, naše kolegice in kolegi so namreč danes eh, že med nami in skupaj s komisarko Hedegard bomo razpravljali o tem, v kakšni meri je dosežen dogovor zadovoljiv in kakšni naj bi bili naslednji koraki v tej zadevi pred konferenco v Južni Afriki. Tretje obvestilo. 21. Eh, novembra smo razglasili dobitnika nagrade Saharova za svobodo misli. Kot veste, je to kubanski disident Guillermo Farinjas. Žal, vas moram obvestiti, da ima gospod Farinjas težave s tem, da bi sam osebno lahko v sredo prevzel nagrado, čeprav sem si tudi sam za to prizadeval, tudi s pismom predsedniku republike gospodu Raulu Castru. Pričakujemo, da bodo te težave z pripotovanjem gospoda Farinesa v Strasburg nekaj, kar bo vzela na znanje tudi gospa Ashton, tudi v kontekstu nadaljnih odnosov s Kubo. Naj tudi povem, da je v nas še vedno upanje, da bo naš dobitnik nagrade to nagrado prevzel osebno. Če bo v naslednjih urah lahko zapustil Kubo z letalom, bo lahko tu žive sredo četrto obvestilo, pred 20 leti, natančno 13. decembra 1981 leta, je, bil na je bilo na Polskem ustanovljeno vojno stanje, s čimer so polske oblasti skušali zatreti gibanje solidarnosti na eh, stotine aktivistov eh, in tudi nekaj sto ljudi izgubilo življenje. Zato mislim, da je pravi trenutek, da se spomnimo na tiste, ki so bili pripravljeni tvegati svoje življenje, zato da so eh, osvobodili Evropo izpod jarma komunizma. In še zadnje peto obvestilo v zvezi z ravnanjem poslanca Gottfrieda Bluma 24. novembra na plenarnem zasedanju in upoštevajoč dejstvo, da ni izkoristil nobene od treh možnosti, ki so mu bile dane za opravičilo, sem sprejel odločitev na podlagi členov 9 in 153 poslovnika, da mu odvzamem pravico do nadomestila za bivanje za sedem dni. O tem ukrepu sem že obvestil gospoda Gottfrija Bluma. Hvala lepa za vašo pozornost, tudi za obvestili predsednika. Zdaj pa še naslednja obvestila. Podpis eh, zakonodajnih aktov v običajnem zakonodajnem postopku. V sredo bo s predsednikom sveta podpisala deset zakonodajnih aktov, ki smo jih sprejeli v v okviru običajnega zakonodajnega postopka v skladu z členom 74 poslovnika. Naslovi zakonodajnih aktov bodo objavljeni v zapisniku današnjega zasedanja. Naslednje obvestilo, gospa Pascal Gruni me je pisno obvestila o preteku njenega mandata kot eh, poslanke v Evropskem parlamentu, kot posledica njene izvolitve v francoski nacionalni parlament. Eh, parlament jemlje to informacijo na znanje in v skladu z členom 7 drugim stavkom eh, akta o izvolitvi članov Evropskega eh, parlamenta in na podlagi člena 4 prvi odstavek in člena 4 odstavka razglašamo, da je njen sedež prost 14. decembrom 2010. In še tretje obvestilo od eh, skupine ALDE sem sprejel vlogo za imenovanje gospoda Johannesa Cornelisa Van Balna za člana medparlamentarne delegacije za odnose z Afganistanom in sicer ne bi nadomestil gospoda Karla Haglanda. Kakšna pripomba? Ne, s tem je to imenovanje tudi potrjeno. Kar zadeva dnevni red. Dame in gospodje, dokončni osnutek dnevnega reda, ki ga je sprejela konferenca predsednikov 9. decembra v skladu s členom 137 poslovnika, je bil objavljen. Kar zadeva ponedeljek in torek, ni nikakršnih predlogov za spremembo dnevnega reda. Kar zadeva sredo, skupina Evropske ljudske stranke krščanskih demokratov, prosi za to, da bi dodali poročilo gospoda Sajerja o nadzorovanju izvajanja pooblastil eh, komisije strani držav članic. V imenu predlagatelja ima besedo gospod Sajer, izvolite. Hvala lepa, predsednik, kot ste dejali, naša skupina prosi, da bi na dnevni red uvrstili še uredbo o izvedbenih eh, aktih. To je nekoliko narodno, kajti tu ne gre le za zahtevo naše skupine, ampak tudi več drugih skupin, ki podpirajo to zamisel. E, v